Prva točka danes popovdne je predstavitev stališča sveta o predlogu splošnega proračuna za finančno leto 2013. In takoj dajem besedo uh, kolegu Maurojanisu Andrejasu v imenu sveta. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci, v čast mi je, da vam lahko predstavim mnenje sveta o, eh, o predlogu splošnega proračuna v finančnem letu 2013. Sorry. Gospod predsedujoči, oprostite, oprostite, nisem vedel, da moram stati je problem oprostite. Veste, po počitnicah eh, vam kašna stvar tudi uide eh, in seveda ste potem se znajdete spet v stvarnosti. Torej, naj še enkrat rečem, da mi je v čas, da vam lahko danes tukaj predstavim stališče sveta o predlogu splošnega proračuna za finančno leto 2013, ki ga je svet sprejel 24. julija 2012. Svet je seveda pripravljen sodelovati s parlamentom in komisijo v naslednjih nekaj tednih in mesecih, da bi dosegli sporazum o realističnem in uravnoteženem proračunu za leto, leto 2013. Prepričan sem, da to lahko dosežemo, če bomo tesno sodelovali in svet je na svoji strani pripravljen sodelovati konstruktivno in v duhu doseganja kompromisov. Prvi dialog o proračunu, ki je bil 9. julija, je bil pozitiven in opogumljajoč. Po razpravah o predlogu proračuna, ki ga je predlagala komisija, je stališče sveta o predlogu proračuna za leto 2013, proračun, ki, predvedi, ki predvideva povečanje, eh, povečanje za 1,25 in 2,79 eh, pri odobrenih plačil v primerjavi s proračunom za leto 2012. Naj pritegnem vašo pozornost k trem pomembnim eh, točkam eh, v okviru eh, stališča sveta. Prvič svet se je odločil, da nameni prednost, prednost delu proračuna za reševanje in razrešitev trenutne krize v podporo konkurenčnosti in konvergenci, ustvarjanju priložnosti za nova delovna mesta in spodbujanju ekonomske rasti. Drugič, glede na to, da je 2013 eh, zadnje leto v okviru sedanega okvira, svet eh, predlaga eh, znatno povečanje iznad inflacijske stopne, kar zadeva odobrena plačila. Tretjič, svet upošteva ukrepe članic za konsolidacijo nacionalnih proračunov in v okviru ekonomskega konteksta eh, je tu povdarek na tem, da se obdržijo izdatki pod nadzorom skladno z notranjimi politikami držav članic. Na hitro bom orisal glavne elemente stališča sveta v zvezi z vsakim razdelkom eh, tega večletnega finančnega načrta. Vzdržna rast glede tega svet meni, da mora ta razdelek pomeniti najvišjo prednost eh, v proračunu za leto 2013 in predlaga eh, povečanje eh, za 2,79 glede torej 1,71 odstotkov, kar zadeva odobritev plačil in sicer eh, v smislu eh, tega boja za rast in za nova delovna mesta. In svet namenja posebno pozornost ukrepom v tem poglavju. In sicer tisto, kar je ga glavno vlogo v okviru Evropske strategije 2020 in kar naj vodi k eh, k eh, trajnostnem, trajnostni razrešitvi eh, problemov. Potem strukturni ukrepi in v podpoglaju 1b, tisto, kar se namenja koheziju in zaposlovanju, tu bi se moralo odobritve za plačila povečati. Potem, kar zadeva drugi razdelek, to je ohranjanje in upravljanje z naravnimi veri, e, tu svet predlaga, da ohranimo e, raven iz leta 2012. Zaradi pospešanega izvrševanja v zadnjem letu večletnega finančnega okvira podpira povečanje za več e, kot 440 50 eh, milijonov v primerjavi z letom 2012. Eh, znižanja v okviru tega poglavja pa so rezultat analize pre, eh, izvrševanja preteklih proračunov in slonijo na najnovejših informacijah in so predmet revidiranja po predstavitvi komisije eh, v okviru tradicionalnega pisma eh, z dopolnili eh, oktobra meseca. Torej, to je vsako leto. Potem je tu tretje poglavje ki se nanaša na državljanstvo, svobode, varnost in pravosodje. Svet meni, da je povečanje, ki ga predlaga komisija, nekaj, kar bi presegalo realistične absorpcijske zmogljivosti. Na vsak način pa se zauzema za več kot petostotno povečanje. Eh, odobre, eh, odobrenih plačil za okrepitev več proračunskih eh, vrstic, zlasti tisto, kar se nanaša na sklad za zunanje, eh, zunanje meje. In četrti razdelek Evropska unija kot globalni akter. Tu eh, sveto omešča na nižjo raven, kot je predlagala komisija ob upoštevanju eh, preteklo in sedanje izvrševanje proračuna v okviru realističnih zmogljivosti, kakor tudi različne zahteve, ki se eh, pravzaprav spreminjajo od leta do leta. In tu je naprimer Eh, poglavje dve, eh, za kar je značil, so značila odobrena plačila, za katera eh, svet vabi komisijo, da spremeni zahteve in ker to presega pričakovane, potrebe, pod pričakovane potrebe. Petič, administracija, kar zadeva druge eh, razdelke, medtem ko svet upošteva, priznava prizadevanja komisije eh, na tem področju, pa meni, da je še prostor za nadaljne prihranke. In sicer da naj bi pri tem ostali približno pri ravneh za leto 2012. Eh, eh, svet je zavrnil, zavrnil tudi uvajanje novih eh, mest, razen tisto, kar se nanaša na pristop Hrvaške. Skladno s predlogom komisije, da zmanjša za pet odstotkov število mest v, Eh, v obdobju 2013-2017 predvideva svet eh, določeno zmanjšanje eh, osebja, razen v delu, ki se nanaša na službo za zunanje delovanje in pa v okviru varuha, varuha za zaščito podatkov. In eh, eh, ne na zadnje, tisto, kar se nanaša na centralizirano eh, upravo, svet pre, predlaga, da se upošteva predlog komisije plus ena. 90 odstotkov, to je 2 odstotka več, kot so nominalni stroški, ki se jih uporablja za večino institucija in pa zmanjševanje osebja. Tu se je eh, ravnalo enako kot v primeru drugih agencij. In eh, nova mesta so eh, predvidena samo za tiste agencije, ki so nastale na novo ali pa ki imajo dodatne naloge. In gre za 195 novih mest v centraliziranih agencijah.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 Gospod predsedojoči, spoštovani poslanci, prepričan sem, da je stališče eh, sveta eh, glede predloga splošnega proračuna za finančno leto 2013 eh, prepoznava in upošteva na eni strani trenutne razmere, na drugi strani pa tisto, kar je potrebno zagotoviti v proračunu v podporu programov, katerih namen je razreševanje gospodarske krize. In, v prizadevanjih za rast in delovna mesta, za katere, eh, eh, kateremu je eh, dal svet svoje soglasje, pa to pomeni, da mora biti ta proračun katalizator rasti in novih delovnih mest v Evropi. In upam, da nas bo to vse vodilo v naših razpravah v naslednjih tednih in mesecih, ko bomo iskali soglasje glede proračuna za leto 2013. Hvala za pozornost. Hvala, gospod Mavrojanis, za vaš prispevek. Besedo dajem gospodu Levandovskemu komisar, izvolite. Eh, gospod predsedujoči, gospod minister, spoštovani poslanci, eh, že ob več priložnostih je komisija in je samo imenu komisije govorila o svoji zaskrbljenosti, kar zadeva predlagani proračun za leto 2013 v svetu. In sicer po trialogu 9. julija, to je bilo izraženo v pismu gospoda Baroza. In zdi se, da eh, ko eh, to tolmačimo, to ni povsem skladno s sklepi Eh, zasedanja na vrhu evropskih voditeljev glede tako imenovanega pakta za rast in delovna mesta. In eh, to je bilo ob koncu junija, ko so voditelji 27. terice se dogovorili, da mora biti proračun Evropske unije katalizator rasti in delovnih mest v Evropi. To, kar predlaga in je predlagala komisija v okviru zadnje finančne perspektive zlasti za leto 2000, 2013, ki je skladna s to logiko zahtev eh, držav eh, oziroma voditeljev držav članic. Ugotavljamo pa, da bi lahko pri hrankih na eni strani eh, pridobili sredstva za rasti nova delovna mesta. Nimamo pa veliko izbire ob izteku eh, sedanje finančne perspektive. Nihče ni presenečen, da eh, se programi finalizirajo in da je potrebno upoštevati razsežnost naložbene zmogljivosti držav članic. Že proračun za leto 2011 čas je bil vsaj za pet milijard prekratek in eh, nam ni eh, omogočil eh, v polni meri eh, izvesti vsega. In eh, tu so eh, tudi zapadle obveznosti. Eh, predlagamo povečanje za 6,8 odstotkov, to smo predlagali na področju rasti, konkurenčnosti in delovnih mest. Ali smo imeli ali prav, je eno, vendar pa eh, je zelo pomembno videti, kaj je bilo letos. In potrjujem, da je trenutno izvrševanje za 9 milijard više kot lani. In že lani smo imeli premalo denarja za poplačila. In popolnoma smo izčrpali socialni sklad, sklad za konkurenčnost in za poslovanje, eh, To je zlasti za razvitejše predele Evrope. Kar, žel, kar želimo povedati je, da smo imeli prav, da smo zahtevali povečanje plačil v okviru zadnjega leta sedanje finančne perspektive, ravno za vidika konkurenčnosti rasti in delovnih mest. In naj še enkrat povem, da eh, sem razočaran, ko vidim, da eh, je svet tu eh, znižal Eh, te eh, zahteve, te eh, potrebe za 5 milijard. Tu je naprimer razdelek 1a, vendar pa je potrebno upoštevati tudi vidik kohezije. In o, tudi tu so obveznosti, prepozna, vračila oziroma plačila državam članicam. Tu je tudi vprašanje potem uh, upravne uh, racionalizacije, vendar ne na škodo učinkovitega upravljanja, učinkovite uprave. Zato bi se morali zlasti osredotočiti na to, kako realistično ugotoviti, kakšna mora biti raven plačil za lani v sedani finančni perspektivi in eh, hvaležen sem parlamentu Alenu Lamasurju za pobudo, za razpravo o kriterijih, potem o referenčnih točkah, da bi prišli do eh, spodobne rasti plačil in sicer v smislu tistega denarja, ki ga resnično potrebujemo. Potrebujemo smo še nekaj tednov pred eh, uskladitvijo, pred eh, spravo in resno moramo govoriti in upoštevati tudi um, delovna mesta in rast kot pomembne elemente. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa dajem besedo gospodu Salvadorju Garigu v zvezi z proračunom. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Še enkrat se zahvaljujem eh, svetu za njihovo prisotnost, da so nam prišli eh, pojasnevati ta vprašanja. Namreč eh, tega v preteklosti ni bilo. Eh, lahko rečemo, da je tu veliko razumljivega, veliko razumljivih argumentov, hkrati pa pri nekaterih vidikih pravzaprav nismo tako zelo daleč od eh, ciljev. Tu je kriza, na drugi strani zahteve glede rasti in delovnih mest. Komisija je dobro upravila svoje delo, ki poteka dosledno, logično kajti če ni kreditov ali plačil, kako pa potem pravzaprav izpolnjevati obveznosti. In eh, tu ugotavljamo eh, tudi eh, potem, kakšna je situacija in obseg, kajti. Evropska unija eh, mora biti sposobna uresničevati zastavljene projekte. Eh, državljani bi želeli, da je Evropska unija učinkovitejša in tudi verodostojnejša. Svet pa eh, tu sedaj predvideva znižanja vse povsod na vseh področji. Gospod predsedujoči, to vrstni pristop bi bilo potrebno zavreči, to spada na smetišče zgodovine. Potrebne, potrebne so ustrezna proračunska sredstva in zmanjšati proračun za 5 milijard, to bo pomenila kolekte, pomenilo kolateralno škodo in negativne posledice. Potrebno je, na eni strani povezati sicer uh, varčevanje in zategovanje pasu z realističnim pristopom. In uh, kot vemo, je kriza že tako dovolj močno prizadela, finančno prizadela posamezne države. In vsi tisti, ki tu igrajo vlogo, od njih pričakujemo določene, na, eh, določene napore. Vse to je povezano tudi s finančno perspektivo. Ne potrebujemo novih obveznosti, potrebujemo pa denar, da bi lahko uresničili dosedanje zahteve. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo gospodu Giovanniu Lavija, ki je poročevalec za proračun. Evropske komisije. Eh, Spoštovani gospod predsedujoči, gospod eh, minister, gospod komisar, kolegice in kolegi. Eh, predstavitev stališča sveta o stanju proračuna za leto 2013 kaže na veliko nasprotovanje eh, med tem, kar so rekli eh, šefi vlad in držav 27. julija in tistem, kar je rekel Koreper. Eh, Po eni strani se je govorilo o naložbah v rast, razvoj in zaposlovanje, po drugi strani pa se je poskrbelo za eh, velika črtanja proračunskih sredstev, zlasti tistih eh, vrstic, ki eh, bi lahko pripomogle k novim delovnim razmerjem in rasti, še zlasti za mlade. In razumem, da obstajajo finančni problemi v različnih državah članicah, ampak odgovor na krizo, kot je tudi popolnoma jasno, eh, glede na to, kar je rekel jasno eh, politični izjavi svet, je eh, več Evrope in ne manj Evrope. Torej ne moremo razmišljati o enostavnem a prioriju zmanjšanja plačil, kot je naredil tudi svet. Gre za več kot 5 eh, milijard evrov manjša plačila, kot so rekli že drugi pred mani, od tistega, kar je komisija eh, smatrala za nujno potrebno v svojem osnutku proračuna. Naj eh, predsedojočega sveta spomnim, da je ta eh, znesek eh, komisija izračunala na osnovi ocen držav članic samih, ki jih je potem revidirala na vzdolj. In zaradi tega eh, o, potrebna sredstva oziroma za plačila povečana za 2,5 69, ni neka samovoljna eh, cifra, ampak je nekaj, kar je komisija ugotovila na osnovi tistega, kar so ji podsredovale države članice same, zato da bi lahko izpolnili vse obveznosti od leta 2007 do 2013. Pri tem enostavno si ne moremo dovoliti, da bi tvegali, kot smo že spomladi, da bi blokirali določene pomembne pomembne razvojne in raziskovalne programe zaradi tega, ker ni sredstv za plačevanje računov. Tudi predsednik Barozo je eh, v pismu eh, šefom vlad in držav izrazil svojo zaskrbljenost zaradi eh, splošnega um, črtanja sredstev. E, tukaj gre za vprašanje kredibilnosti in zanesljivosti Evrope in ravno zaradi tega Evropski parlament za pomočjo komisije, e, ki ima e, revidirane podatke, mora ustrezno ukrepati. In 26. septembra upam, da bomo izpeljali tisto, kar uh, je realno in upam, da ne bomo ponovili uh, nesrečnih napak iz zadnjega proračunskega postopka. Moramo uh, odgovorno pregledati ta proračun, zato da bo uh, v njem dovolj sredstev za naložbe v rast in razvoj. Mister, uh, gari, eh, mis... Hvala lepa, gospod uh, Lavija. In sedaj dajem. Uh, besedo poročevalcu za proračun v parlamentu gospodu Hoganu. Uh, uh, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod minister kot poročevalec bom govoril o proračunu Evropskega parlament, parlamenta in eh, drugih razdelkov. V Evropskem parlamentu smo upoštevali eh, pismo komisarja Levandavskega eh, izpred nekaj mesecev, ko, ki so zahtevali, da ostanemo pri 1,9% proračuna. Za leto se je parlament zedinov za 1,9 odstotkov za leto 2013 ob izuzetju posebnih stroškov eh, zaradi eh, učlenitve eh, Hrvaške. Potem smo se odločili tudi, da zmanjšamo za pet odstotkov proračun za potovanja in predvideli še druge ukrepe v smislu prihrankov. Pred nekaj mesecev, ko smo govorili o poročilu o ceni, smo menali, menili, Eh, eh, eh, da bo potrebno priti naprimer do povečanja za 1,9 odstotkov, vključno za Hrvaško in večino poročevalcev v Senci in drugih se je s tem strinjalo. Zahvaljujem se jim za sodelovanje, da bi prišli do te številke 1,9 odstotkov, vključno s Hrvaško bomo potrebovali še druge prihranke v znesku 9 milijonov evrov. In iščemo možnosti, kako to doseči. Ko bomo to naredili, pa bomo upoštevali potrebo po prihrankih, da je to pomembno, hkrati pa jih je potrebno doseči tako, da to ne bo vplivalo na učinkovitost tega parlamenta ali pa njenih poslancev. To Eh, bo naš cilj. Nekaj besed o proračunu drugih razdelkov oziroma poglavi. In vesel sem, da se s tem ukvarjajo tudi druge institucije, namreč povečane 1,9 odstotkov, vključno s Hrvaško eh, in pa 1,7 odstotno povečanje eh, na strani plač. Potem tu je računsko sodišče, kjer je prihajalo do povečanja desetih odstotkov vsako leto. In eh, potem tudi primer, naprimer, ko gre za novo institucijo zlasti na področju varnosti in eh, na mesto, da bi zamrznili ta svežen, kot predlaga, predlaga svet, je potrebno pogledati vsako institucijo posebej in se na tej osnovi odločiti, kakšno naj bo povečanje in kakšnega potrebujejo in uh, tako, da bo v primeru tega parlamenta možno priti do te številke 1,9 odstotkov, kar je dobra novica. To kaže na to, da institucije v Evropi eh, seveda upoštevajo te gospodarske razmere v Evropi in ravna odgovorno. Sprva dajem besedo komisarju Lovendovskiju, pa potem še tudi predstavniku sveta za repliko. Na kratko, predsedujoči, eh, hvala lepa gospodu eh, Garigu Poredi eh, in tudi gospodoma Eh, Von in Lavija za eh, njihove pripombe. To je dober začetek eh, glede financiranja Evrope v letu 2013. To je tudi skladno s sklepom držav članic, ki želijo imeti denar za naložbe v rast in delovna mesta. In Tu, eh, kot smo lahko ugotovili, eh, je eh, tudi svet po besedah gospoda Mavro Janisa pripravljenost, da se tu sledi tej časovnici. Sedaj, no, se to bi lahko. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, tudi sam bi se zahvalil gospodu Garigi Poredu gospodu Lavi in gospodu Vonu za konstruktivne pripombe. Zahvaljujem pa se tudi prijatelju komisarju Levandovskemu za njegove pripombe. E, čeprav morda glede tega niso povsem na e, isti valovni dolžini, vendar je to razumljivo. Zahvaljujem se vam za to plodno izmenjavo mnen, kaj ti kaže na to, da je predstavitev e, stališče sveta v predlogu splošnega proračuna za leto 2013 omogočilo nam vsem, da lahko razumemo poglede enih in drugih in da pridemo do eh, soglasja. To je prvi pogoj na poti k dosegi, dosegu eh, soglasja o proračunu za leto 2013 v naslednjih mesecih. To je potrebno opraviti tudi v začrtanih rokih, kot to predvideva pogodba in eh, ta eh, krok izmenjave je bistvenega pomena. Menim, da je bila razprava danes dobro izhodišče za to. Postopek, proračunski postopek letos poteka, kot sem že povedal, v izjemno težkih razmerah. Zato moramo skupaj tvorno sodelovati, da bi bili uspešni. Potrebno je tudi ravnovesje v okviru tega proračuna 2013 in v imenu predsedstva in sveta gospod Levandovski je govoril tudi o, men, o meni, eh, sem samo del Eh, vsega tega, lahko pa zagotovim, da bomo naredili vse, da pride do pozitivnega rezultata. Hkrati pa bomo upoštevali tudi to, da so še vedno razhajanja med komisijo in svetom, eh, kakor tudi med svetom in stališči, ki so jih izrazili spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. In vedite, da v polni meri spoštujemo vaše poglede. Gospod Levandovski je govoril tudi o namenu, da bi prišlo do srečanja skupaj s parlamentom in komisije 26. septembra, eh, zato da bi razpravljali o ravneh plačil za tekoče leto. Kar zadeva pripombe gospoda Lavije, mislim, da veste, da v svetu, v Evropskem svetu in eh, to vam lahko rečem eh, povsem eh, ponižno iz lastnih izkušenj, ko sem bil prisoten tudi na bilateralnih diskusijah, vsi se strinjajo, da mora proračun biti v službi rasti in delovnih mest. Vsi se strinjajo, da potrebujemo kakovostno porabo, boljšo porabo. Ironično pa je, da tisti, ki govorijo o racionalnejši porabi, tisti, ki zahtevajo znižanja. Zato moramo vedeti, da tolmačenje oziroma razlaga ni enaka pri vseh. In uh, tu je naprimer tudi uh, Tu so tudi nasprotna mnenja mnenju sveta, vendar je treba vedeti, da je svet pri oblikovanju svojega eh, mnenja upošteval skupno vsoto na voljo za leto 2013 55 milijard izmed skupne vsote 120 eh, milijard. In To je vsota, ki jo je potrebno ustrezno uporabiti. In eh, tu bi želel računati na podporo komisijo v njeni tradicionalni ulogi in sicer v celotnem proračunskem postopku računam na komisarja Levandovskega, eh, kot je to že bilo v preteklih letih, zato da lahko poiščemo ustrezno pot naprej. Najlepša hvala za pozornost in želim vam veliko uspeha pri preučevanju mnenja in sklepov sveta in se veselim pogajanj eh, oktobra in novembra. Najlepša hvala. Hvala, gospod Mavrojanis. S tem smo zaključili našo uh, razpravo in gremo na naslednjo točko dnevnega reda. To je pa skupna razprava o skupni zunani in varnostni politiki. Tukaj imamo tudi izjavo pod.